izvedla, bomo videli čez nekaj mesecev. Hvala lepa, s tem zaključujemo razpravo in prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu in sicer poročilo gospoda Krešencija Revelinja, razrešnica svetu za leto 2009. Besedo dajem kar poročevalcu gospodu Revelini 4 minute. Grazie, presidente. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Aleja jakta est. Kocka je padla. S tem bi želel začeti svojo predstavitev te teme. Ko gre za razpravo o razrešnici svetu. Uh, mislim, da je ta trenutek neke vrste ločnica, uh, prekretnica v zgodovini dejanja eh, razrešnic Evropskega parlamenta. Evropski parlament prvič izraža in eh, določa svoje lastne politične prioritete. Če tega ne bi mogel narediti, bi Evropski parlament izgubil vse značilnosti eh, demokratičnega, demokratične odgovornosti. Torej, naša eh, razprava danes ni kot pravi svet pridobiti si, želja pridobiti si dodatno politično moč in vpliv. Ne, tokrat gre za afirmacijo legitimne vloge Evropskega parlamenta. Gre za legitimnost eh, njegove vloge nadzornika porabe proračunskih sredstev v evropskih inštitucijah. Evropski parlament ni neka, nek organ, ki je ustanovil samega sebe. To je inštitucija, ki zastopa, predstavlja evropske državljane. In v tej vlogi, kot nam je to potrdila tudi pravna služba, eh, imamo dve pomemb, dva pomembna vidika. Prvič, v prvi fazi eh, računovodske dejavnosti, ko gre za samostojni zaključek poslovnih knjig, kot eh, to določa člen 319 pogodbe v skladu za našo vlogo dejanja razrešnice svetu. Po drugi strani pa gre tudi za politično vlogo Evropskega parlamenta, za presojo Evropskega parlamenta o tem, kako vse evropske inštitucije brez izjem ravnajo z eh, sredstvi Evropske unije. V preteklosti je naše delo predsejkrat eh, bilo predmet eh, nekooperativnosti se strani sveta. Svet nam dosti krat ni posredoval vseh potrebnih dokumentov in na ta način nam ni omogočil, da bi opravili svojo nalogo kot uh, organ za proračunski nadzor. Zaradi tega lahko danes eh, izrazimo negativno mnenje v zvezi z porabo sredstev v svetu in zavrnemo razrešnico. To je zadnji korak, eh, ki ga moramo narediti, katerega edini cilj je, da ponovno potrdimo evropsko integracijo, ki je končno postala Evropa evropskih državljanov. Odločno smo prepričani o tem, da zaradi tisočev let evropske civilizacije, ki jo mi tukaj predstavljamo, moramo resnično uh, zastopati državljane v boju proti komercializaciji, nelegi, nelegitimnosti in uh, nekaterim drugim tendencam, ki nas poskušajo ropati temeljnih vrednot. Lizbonska pogodba nam je zagotovila možnost učinkovitega delovanja v Evropskem parlamentu. To pa pomeni tudi eh, zagotavljanje transparentnosti in eh, demokratične eh, odgovornosti do državljanov Unije. V spoštovanju teh in takih načel menimo, da ne moremo danes ugotoviti, da je svet opravil svoje delo zadovoljivo. Nobenega razloga ni, da bi eh, se lahko bali, da bo prišlo do spora pred eh, Evropskim sodiščem. Ni se nam treba bati delovanja nobenih eh, inštitucij. Prosim, če končate. Dobro, gospod predsedujoča. Nakončam in pozovem poslanke in poslance, da glasujejo proti tej razrešnici. Hvala poročevalcu, sedaj pa dajem besedo komisarju Dalju. Hvala, gospod predsedujoča. Komisija je vzela na znanje priporočila Evropskega parlamenta, da ne odobri razrešnice svetu za proračunsko leto 2009. Komisija lahko samo obžaluje, da dva eh, proračunska organa v tem primeru nista uspešno razrešila svojega spora, spora, ki traja že več kot tri leta. Komisija upa, da bo vprašanje razrešnice svetu razrešeno hitro in da bo to pospeševalo medinstitucionalno sodelovanje. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj v imenu skup političnih skupin dajem besedo najprej gospe Gresle v imenu ELS. Predsedujoča, kolegice, kolegi, predsedujoči svetu, lepo, da ste tukaj. Veseli smo, da ste tukaj, kajti zdi se nam, da je treba eh, stališča izmenjati. Tukaj imamo korpus delikti. 34 eh, vprašanj, ki jih je Evropski parlament oziroma naš odbor za proračunski nadzor poslal eh, svetu v zvezi z razrešnico za leto 2009. Ampak samo na 10 odstotkov vseh stotin vprašanj, ki smo vam jih v zadnjih treh letih eh, postavljali, ste odgovorili. Veste, da so izdatki sveta zelo pereča tema Eh, gre seveda tudi za eh, stroške novo ustanovljene službe za zunanje delovanje Evropske unije. In tukaj nam, nam manjkajo podatki in informacije. Od mačarskega predsedovanja, sedaj v času polskega predsedovanja, smo sicer eh, naredili zelo skromen napredek v primerjavi z napredkom iz a, časa španskega predsedovanja. Ampak na ta način ne moremo naprej delovati. Potrebujemo vaše eh, sodelovanje. Ustrajamo na tem, da upoštevate našo željo po opravljanju ustreznega dela, ko gre za razrešnico. Ne morejo enostavno uradniki zavračati, uradniki sveta zavračati uh, upravičeno zahtevane podatke in informacije Evropskega parlamenta. Do sedaj enostavno to ni šlo tako, kot bi bilo treba. Sedaj pa gospod Gajer, minuto in pol. Predsedujoča, predsedujoči svetu, komisar, kolegice in kolegi. Vprašanje razrešnice sveta je že več let eh, predmet spora med Evropskim parlamentom in svetom postopek po naši, našem razumevanju je zasnovan na členu 319 eh, pogodbe, ki predvideva način eh, sprejemanja odločitve o razrešnici. Vendar tisti, tisti organ, ki uporablja eh, proračun Evropske unije oziroma komisije, je zavezan posredovati m, mm, podatke o porabi odboru za proračunski nadzor. Odbor vam je o, eh, postavil mnoga vprašanja, na nje niste odgovarjali ali pa nekoherentno. Torej, tukaj lahko govorimo o tem, da politična raven mora sedaj prevzeti pri svetu ustrezno odgovornost, kajti generalni sekretarjat in eh, administracija sveta ni tista, s katero bomo dosegli razrešitev tega problema. To je ponovna uh, ponudba svetu v imenu Evropskega parlamenta. Mislim, da potrebujemo za razrešitev spora uh, pogajanja na zelo visoki ravni. Brez teh pogajanj mislim, da ne bomo uspeli rešiti situacije in moja politična skupina bo pri tem sodelovala. Ah, Gospod Gajer, spremate vprašanje? Ja, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Mislim, da se v odboru za proračunski nadzor strinjamo s tem, da je naše priporočilo, da ne damo razrešnice svetu. Sprašujem predstavnika uh, S in D, ali je njihova politična skupina še vedno tega mnenja. Namreč slišati je bilo, uh, Eh, govorice, da so socialisti in demokrati eh, pripravljeni spremeniti svoje stališče, da bodo glasovali za razrešnico. Sprašujem, ali je temu tako in če je temu tako, zakaj so naši kolegi spremenili svoje mnenje. Obstaja torej govorice o tem, da je to povezano z novim bodočim predsednikom parlamenta, no, ampak vseeno od predstavnika socialistov in demokratov bi želel slišati, zakaj gre. Ja, z veseljem vam bom odgovoril. To so samo govorice. Ne bom komentiral govorice, bi lahko rekel, ampak uh, lahko vam povem, da se bo naša politična skupina zdržala glasovanja, zato da bi omogočili pogajanja na visoki ravni s svetom. Zdi se nam, da bomo na ta način naredili bistveni korak naprej. Hvala. Sedaj pa dajem besedo gospodu Sila Kakiso za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Evropski parlament je edina evropska inštitucija, ki jo neposredno volijo državljani Evropske unije, ki je odgovorna tudi za dajanje razrešnice v zvezi z splošnim proračunom Evropske unije. Istočasno nam tudi pogodba uh, nas zavezuje, da zagotovimo demokratično odgovornost do državljanov Unije in da zagotovimo, da se finančna sredstva porabijo v skladu z ustreznimi pravili. Že dolgo časa pa Evropskega parlamenta nihče ni povabil, da bi uh, se pogovarjal s ostalimi inštitucijami o tem. Poleg tega od sveta Evropski parlament še vedno ni dobil ustreznih odgovorov na svoje vprašanje. Evropski državljani zaslužijo boljše podatke in odgovore v zvezi s tem, kako se eh, porablja njihov davkoplačevalski denar. Zato mislim, da zaenkrat razrešnice svetu ne moremo dati. Če zadnji poskus pogajanj in razreševanj te situacije ne bo vodil v rešitev, zaenkrat je dialog pripeljal v pad pozicijo, bomo morali vse in vsakogar pritegniti v ta proces. Če se to ne bo zgodilo, bo enostavno treba eh, sprožiti spor na sodišču, ki bo eh, pojasnilo, katera so ustrezna pravila, ki jih moramo upoštevati. Hvala, gospod Črnecki, eno minuto. Pani predsednica. Hvala lepa, gospa predsedujoča, dame in gospodje. Naš prijatelj, poslanec Rivelin, je dejal, da je kocka padla. Pa ne ravno kocka, ampak kockica. Kajti moram reči, da iskreno povedano, če je takrat prečkanje Rubikona predstavljalo neko prelomnico, potem moram reči, da tokrat ne prečkamo ne Rubikona, ne Rena. In nedvomno mislim, da imamo opravka z vsako leto ponavljajočim se evropskim tangom. Eh, gre za nek, eh, neko merjenje moči med eh, svetom in parlamentom. Vsako leto praktično je tako, to je neka zgodba brez konca in vse to kaže na to, da so pristojnosti Evropskega parlamenta premalo Eh, definirane, svet jih premalo spoštuje in z tega vidika, z vidika proračunskega nadzora, so pristojnosti parlamenta zelo pomembne. Zato mi te različnice ne moremo podpreti. Hvala lepa. Besedo ima gospod Bart Stas, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoče, kolegice in kolegi, predsedujoči svetu. Kot kolegica Greskle tudi mene veli, da je svet prisoten. E, ampak gledam seznam govornikov in vidim, da niste prosili za besedo. Ja, mislim, da govorim za vse nas, če povem, da bi prosil za vašo reakcijo ob koncu razprave. Dobili bodo besedo in se bodo odzvali, gospod Stas, pravi predsedujoča. A dobro, tega ni na seznamu govornikov. Skratka, razprava, ki poteka danes, poteka praktično že več kot tri leta. In to je slab znak skušamo sicer najti neko rešitev, vendar nam to ne uspeva. Svet eh, se ne uči zlahka. Slišali smo omembo džentlmenskega sporazuma, ki je bil sklenjen pred več kot 40 leti in moram reči, da že prav to lahko je džentlmenski sporazum, vendar se svet nikakor ne obnaša kot nek džentlmen. Kajti kaj, kaj želimo? Želimo pač nadzor financ. Eh, sveta eh, na enaki ravni, kot to velja za druge institucije. Je to preveč? Ko tu poslušamo o denarju davkoplačevalcev in o tem, kako eh, se ta denar porablja, je jasno, da se mora to tudi eh, nadzirati. Naša skupina zelenih ne bo podprla te razrešnice, kajti podpiramo stališče, da se morajo sredstva trošiti na odgovoren način. Nihče tu ne pravi, da svet goljufa, da so ne vem kakšne nepravilnosti. Ne, gre za vprašanje proračunskega nadzora, demokratičnega nadzora tistega organa, ki to pristojnost ima. In edini odgovor, ki smo ga dobili, je dopis eh, z dne 2. junija, češ ja, naša interpretacija pogodbe je, da če dobi razrešnico komisija, s tem Eh, celotno zadevo zaključil. Ampak, spoštovano predsedstvo, ne morete eh, resno misliti, ker je to je v neskladju z dolgoletno eh, prakso. In konec koncev je to neka pirova zmaga, kajti če se strinjamo s takšno interpretacijo, potem boste tako kot druge agencije tudi vi prišli pred odbor za proračunski nadzor. Predsedujoča prekinja. Besedo ima gospod eh, Sondergaard, minuta in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala tudi odboru za nadzor proračuna. Ta je namreč predstavil zelo jasno stališče. Na tej osnovi parlament svetu razrešnice ne more podeliti. To ni nič novega. Leta 2009 smo odločanje o razrešnici preložili na jesen in takrat je bila potem razrešnica podeljena, ker je eh, svet popustil. Ne veliko, ampak šlo je v pravo smer. Več sodelovanja in več odprtosti. Leta 2010 eh, je bilo enako. Letos pa je bila stvar drugačna. Kot smo slišali, se svet še vedno obotavlja, ali bi odgovoril na naše vprašanje ali ne. In ne vem, kako lahko zaključni račun potrdimo, če ne dobimo odgovorov na najbolj enostavna vprašanja. Tako pač ne gre. Vsekakor ne, če imamo vsaj trohico samo spoštovanja. Tako da moram reči, da je meni resnično zelo, zelo žal, da večina v skupini SD zdaj spreminja svoje stališče in obžalujem, da ne premoremo več enotnosti v odboru za nadzor proračuna. Skupina SD namreč eh, zdaj stopa po svoje poti. Upam pa, da bo vendarle ta parlament sposoben večine, ki bo glasovala za več eh, transparentnosti, tudi ko gre za račune sveta. Hvala lepa gospa Andreasen. Gospa predsedujoča, eh, ta parlament podeljuje razrešnico eh, v zvezi z porabo pročenskega denarja, ampak ta razrešnica je postala uh, smešnica leto za letom. Uh, levi del proračuna, ki sodi v odgovornost Evropske komisije, uh, izkazuje nepravilnosti, pa vendar ta parlament podaja razrešnico. Poslanci tudi brez težave podal razrešnico policijski akademiji za leto 2009, eh, kljub temu, da so bile eh, ugotovljene velike nepravilnosti. Od, eh, novega, od nove uprave smo samo dobili obljubo, da bodo stvari uredili in to je bilo to. Ko pa gre za svet, pa parlament zavrača razrešnico, če tudi računsko sodišče nikakor ne kritizira finančnega upravljanja institucije. Zakaj je ta nedoslednost? Ja, To so igrice moči. Parlament meni, da je to način, kako lahko pokaže svojo moč, ampak v bistvu gre za eh, dejanje popolnega nespoštovanja do davkoplačevalcev, ki ne bi jim služili. Še večje nespoštovanje pa je to, da ta zbor ne dovoli nobeni drugi instituciji, razen samemu sebi, da nadzira svoj lastni eh, finančni management, svoje lastno finančno poslovanje. To je jasen interesni konflikt. Interni revizori tega parlamenta, eh, so za leto 2008 in 2009 pokazali, da si ta parlament nekakor ne zasluži eh, razrešnice. Sama sem glasovala proti razrešnici komisiji, proti razrešnici parlamentu in glasovala tudi proti razrešnici eh, eh, svetu, saj nisem gotova, ali so bila sredstva resnično pravilno porabljena. Hvala lepa. Besede ima gospa Holmajer. Ena minuta. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Za razliko od moje predgovornice bi na začetku rada izpostavila, da glede stališča Evropskega parlamenta v tem nikakor ne vidim nezaupnice svetu. Naše glasovanje ne pomeni nezaupnice svetu ali da menimo, da svet ne porabe sredstva ustrezno, temveč gre za to, da bi moral svet razmisliti o tem, da je potrebno tesnejše sodelovanje s parlamentom. Eh, v bistvu sodelovanje vseh treh institucij. Sama eh, sem Sama sem poročevalka za nepremičnine institucij in tu mislim, da če bi pri tem lahko učinkovito sodelovali, bi lahko postopali eh, konkurenčneje, kot če bi vsaka institucija eh, svoje nepremičnine upravljala po svoje. Enako velja tudi za področje tolmačenja in tako naprej. Tako da mislim, da moramo sodelovanje eh, Eh, izpostaviti, kaj ti ljudje nimajo več nobenega razumevanja za to, da si med sebojno mečemo polena pod noge. Hvala lepa, besedo ima gospa Ajala Sender, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da se vsekakor moramo približati državljanem s svojim delom, kajti eh, najboljše je pogosto sovražnik dobrega, kot pravi pregovor. Mislim, da ne smemo stvari početi samo zato, da se izpostavimo, da smo eh, bolj izpostavljeni v javnosti. To več mislim, da moramo biti konstruktivni. Amandmaje gospoda Revelinija mislim, da so dobri, mislim, da smo eh, s tem. Eh, tisto, kar je bilo pretvegano v prejšnjih predlogih odpravili. O tem smo govorili v naši skupini. Želimo si transparentnost, jasnost na vseh področjih. Vedno smo to zagovarjali in k temu pozivali, ampak obžalujemo dejstvo, da je pot, ki smo jo tu izbrali, eh, neprimerna. Namreč medinstitucionalna skupina na visoki ravni, kot je omenil gospod Gajer, bi bila tista prava pot reševanja tega problema. Tako da mislim, da ne gre za to, da bi imeli karkoli proti eh, uradnikom v naših institucijah, ki upravljajo svoje delo odgovorno. In mislim, da bi bilo dokaj žalostno, če bi na koncu to šlo na sodišče. Mislim, da mora biti institucije bolj rigorozne pri sodelovanju. Hvala lepa, gospod eh, Ashworth. Ena minuta. Gospa predsedujoča, dvoje. V skladu z medinstitucionalnim sporazumom iz leta 2005 je svet sklenil dogovor s tem parlamentom in eh, Zato ni sprejemljivo, da vse preveč držav članic še naprej popolnoma ignorira to zavezo, še posebej v luči Lizbonske pogodbe. Mislim, da je skrajni čas, da se zavedo svoje obveznosti, da začnejo bolje sodelovati z našim parlamentom. Svet pač mora izpolniti svoje obveznosti. Kot drugo, ali bi lepo prosim svet in komisija oba končno razumela, da. Eh, negativni komentarji računskega sodišča predstavljajo veliko škodo za integriteto Evropske unije v očeh prebivalstva. Mislim, da ni dovolj, da podajamo tehnične obrazložitve. Potrebujemo jasne ukrepe, kajti svet in komisija mora vsekakor dati eh, večjo težo pomenu eh, razrešnice oziroma jasnih eh, izdatkov. Gospa Makove, ko smo komisiji podali razrešnico, smo naredili napako. Ne morem verjeti, da svet eh, želi sredstva trošiti brez nadzora, ampak tako pač očitno to je in to ni neodgovorno, niti ni to primer dobrega eh, vodenja upravljanja, transparentnosti ali odgovornosti to je še bolj nemogoče v danih razmerah, v kriznih razmerah, ko je potrebno vsak evro dvakrat prešteti in ko je potrebno zagotoviti najviše možno mero odgovornosti. V demokratičnih režimih imajo parlamenti pravico nadzora nad izvršno vejo oblasti in nad njenimi izdatki. In Evropska unija se seveda ne sme oddaliti od te prakse in zato v polni meri podpiram stališče poročevalca, da se svetu razrešnica ne podeli. Hvala lepa, gospod Makovej. Besedo ima gospod Liberacki. Ena minuta. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Jens Gajer je že predstavil naše stališče, stališče socialistov in demokratov v zvezi s tem vprašanjem. Odbor za nadzor nad proračunom sledi naslednjemu načelu. Spoštujemo namreč ravnovesje med različnimi institucijami Evropske unije in vse čas izpostavljamo pomen transparentnosti v procesu podelitve razrešnic. E, naše stališče je, da mi, Evropski parlament, predstavljamo in zastopamo naše voljivce. Smo v zgodovinsko pomembnem obdobju. Vsak evro javnih sredstev, ki se porablja, je potrebno jasno in transparentno mm, porabiti svet ni bil naklonjen eh, ta, to vrstnemu dialogu. Vseeno, kdo je bil v predsedstvu, levica ali desnica, odgovor je bil vedno isti. Tako da se mislim, da tu verjetno odgovor skriva v eh, birokraciji sveta in mi se zato želimo začetka dobrega sodelovanja. Hvala lepa, gospod Liberacki, prehajamo na prosto razpravo. Besedo ima gospa Benova Flašikova, ena minuta. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolege. Mislim, da je vprašanje, o katerem tu govorimo, vprašanje, ki ima poleg pravnih in institucionalnih razsežnosti tudi politično razsežnost. Parlament seveda ima možnost, da svoja pooblastila eh, izkoristi in to smo tudi storili, ker svet ni izpolnjeval svojih obveznosti. Zdaj pa imamo pravni konflikt med institucijami EU, to pa nikakor ni dobro, eh, sploh ne z vidika legitimnosti institucij in eh, z vidika evropske integracije. Mislim, da ne služi ničemu, če se institucije sprejo glede svojih pristojnosti. Mislim, da ima Evropska unija ogromno drugih bistvenih problemov, ki jih eh, moramo reševati skupaj. Državljanov ne zanimajo naši. Eh, spori. Oni si želijo, da rešujemo njihove probleme. In zato menim, da moramo to vprašanje razrešnice končno razrešiti. Eh, administracija sveta mislim, da mora izpolnjevati svoje obveznosti in zato mislim, da tudi moramo čim prej najti neko rešitev. Hvala lepa, gospod eh, Mulder, ena minuta. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Podarjam, da ni nikakršnega dvoma o tem, kakšno je stališče in kakšen je tudi položaj parlamenta na podlagi določb pogodbe. Parlament je tisti, ki, katerim, kateremu so vse institucije Evropske unije odgovorne. Ne, ne vidim, zakaj naj bi svet ministrov imel tu neko izjemo. Morda bi lahko rešitev bila ta, da gremo na Evropsko sodišče, čeprav moram reči, da se mi to ne zdi idealna rešitev. Naj povdarim, da je parlament še vedno pripravljen na dialog in zato pozivam svet eh, zelo odkrito na upravni, na politični ravni, da naj stopi v stik z odborom za nadzor proračuna, da skupaj rešimo ta problem in eh, naj svet preneha z. Eh, tem, da se ne želi pojaviti pred našim odborom. Hvala lepa, besedo ima gospod Dali dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vzeli smo na znanje vaše pripombe, prav tako smo si zabeležili pozive po sodelovanju med institucijami, kar vsekakor pozdravljamo. In komisija lahko le še enkrat povdari politično naravo tega vprašanja. Komisija je mnenja, da morajo vse institucije med seboj sodelovati z namenom zagotavljanja tekočega poslovanja. Vsekakor bo komisija še naprej aktivno sodelovala v tem postopku in zagotavljam vam ponovno, da lahko računate na zavezane sogovornike na strani komisije. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dali. Besede ima gospod eh, minister Dominik. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsedajoča dame in gospodje. Stališče sveta smo Evropskemu parlamentu predstavili v pismu iz dne 2. junija eh, in kasneje tudi iz oktobra letos. Svet eh, meni, da je bil 10. maja zaključen postopek, ko je tudi komisija dobila razrešnico. Zavedamo se, da razprava v tem trenutku na to temo še naprej poteka. Zato smo podali predlog Evropskemu parlamentu, da začnemo razpravo o novem dolgoročnem sporazumu o sodelovanju med svetom in eh, parlamentom, kar zadeva razrešnico in kar zadeva tudi ostale odnose na tem področju med eh, tema dvema proračunskima organoma. Upam, da bo Evropski parlament lahko čim prej sprejel pozitivno odločitev v zvezi z začetkom takšne razprave o novem sporazumu. Svet ne postavlja nobenih predpogojev, kar zadeva obliko in vsebino tega sporazuma. Za nas je najbolj pomembno to, da zaključimo to obdobje ko so vladali nesporazumi med institucijami in da dosežemo to, kar je omenil tudi komisar Dari, namreč, da bosta obe instituciji ustrezno sodelovali med seboj na področju proračuna. Hvala lepa, gospod minister. No in v zaključek razprave ima besedo še poročevalec gospod Rivelini, dve minute. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vprašanje si zastavljam če je naša pravica podeliti razrešnico svetu ali pač ne, ali je svet potem mnenja, da to poteka brez sodelovanja. Čemu potem vse skupaj? Kakšna je potem sploh vrednost parlamenta? Se vam ne zdi, da je morda naš glas glas proti džentlmenskemu sporazumu in da se nam lahko zgodi, da bomo potem šli pred sodišče. Parlament je svojo odložitev sprejel in naše kolege, vsaj večina eh, kolegov je svoje eh, stališče predstavila eh, v to smer. Sam tu pozivam tiste, ki se še vedno obotavljajo, kajti pomembno je, da pravice parlamenta tu zaščitimo. Te pravice je treba spoštovati, ta pooblastila je treba spoštovati. In upam, da bomo lahko svet pripravili do spremembe odnosa če bomo namreč imeli resnično odkrito sodelovanje, če bo svet priznal ulogo parlamenta kot demokratičnega zastopnika eh, državljanov, potem lahko svoje stališče spremenimo. Tako da to je poziv vam, seveda razrešnica komisiji iz dne 10. maja, s tem ima nobene veze, ker govorimo o dveh popolnoma ločenih vprašanjih. To je političen organ, to je tudi zatorej politični organ izid razprave in glasovanje danes bo imelo velik političen pomen. Eh, seveda, ne vem, če bomo dobili pozitiven odgovor sveta na eh, moj poziv, tako da zato pozivamo vse kolege, da zavrnemo razrešnico svetu. Hvala lepa, s tem zaključujemo razpravo, glasovanje bo potekalo danes ob 12.30 minut. agenda is question time to the commission and i'm very pleased to welcome the Prišel je čas za vprašanja komisiji. Danes z nami pozdravljamo komisarje Brnjeja, Delija in gospod Krs. Specifična tema za čas za vprašanja